Zapisnik in sprejeta besedila z zasedanja 27. maja 2015 so na voljo. Ima kdo kak ugovor? Če ne, potem je zapisnik sprejet. Imam tudi prošno za besedo v zvezi z dnevnim redom. Gospoda Glecosa, izvolite. Spoštovani gospod Predsednik, opravičujem se, da se ponovno oglašam na začetku zasedanja. Slišali smo zelo lep govor o obletnici pristopa Španije in Portugalske, ampak danes Svobodna Grčija, država, ki je izrazila svoje stališče na voliščih, da eh, stopi na svojo lastno pot, žrtev napad treh institucij, trojke in šokiran sem nad tem, da si jemljete pravico, da poveste to, kar ste ravno kar povedali. Vi kot predsednik Evropskega parlamenta mislim, da nimate pravice govoriti